Chers collègues, je vous propose de démarrer nos travaux. Bomo začeli, kolegice in kolege, z našim odborom za okolje, javno zdravje in varnost hrane. V veliko veselje me, da lahko predsedujem temu srečanju. Eh, naša predsednica se je upravičila za svojo odsotnost. Najprej prva točka sprejetje dnevnega reda. Če nihče ne nasprotuje, torej bomo potrdili dnevni red brez sprememb. Ja, ni ugovorov, torej smo potrdili ta dnevni red. Potem naprej sporočila predsednice. Tukaj se je Stefan prga prijadalje pridružil Envijo. Nora Kovačeva pa se je ponovno priključila sekretariatu Envi po enem letu odsotnosti, torej po enem letu dela pri preiskovanju odboru EMIS. Torej to pa od 10. aprila. Dobrodošla oba um, v odboru ENVI. Sedaj pa tretja točka. Sporočila predsednika o priporočilih koordinatorjev z dne 11. aprila 2017. Priporočila koordinatorjev ste dobili elektronsko. Če nišče ne nasprotuje, eh, bomo tudi ta priporočila potrdili. Ni ugovorov, v redu smo to torej potrdili. Sedaj pa točka štiri na našem dnevnem redu. Izmenjava mnen s komisijo o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev. Kar dajem besedo gospodu Nikolcu, ki predstavlja Evropsko komisijo. Gospod Nikels, gospa, eh, pravzaprav vam daj besedo. Gospod, gospod. Hvala. In hvala lepa, da ste mi dali možnost, da predstavimo prvo izvedbeno poročilo za direktivo 2010-53, torej o presaditvah organov. To je prava zgodba o uspehu. Nekaj številk, da leta 2015 je potekalo več kot 10 tisoč presaditev Evropske unije, na koncu prišlo 33 tisoč presaditev samih organov. To je 29-stotni dvig glede na leto 2006. To je posledica eh, velika dviga, eh, torej 56 odstotkov za žive um, ljudi in pa 20 odstotkov več presaditev um, že preminulih ljudi. To je odlična novica za evropske bolnike, kajti te presaditve pogosto rešuje življenja. Um, sloh včasih ni alternativ, torej to je res odlično. Ampak ne moramo počivati na lovorikah. Še vedno preveč ljudi umira zaradi čakalnih seznamov in to leto za letom. Torej moramo vse skozi misliti tudi na ta problem. Potem si pogledamo še druge številke. Ehm, Drvanje po državah. Tukaj vidimo v zadnjih letih velike izboljšave. Praktično v vseh državah vidimo dvige teh številk. Prav tako pa vidimo, da obstaja velike razlike med državami. V Španiji, na primer, in tudi na Hrvaškem smo imeli 40 ehm, drvacov na milijon državov prebivalcev, to med najvišjimi stopnjami na svetu. V drugih državah, po drugi strani, pa imamo precej niže številke pri teh darovanjih, včasih za desetkrat niže. Lahko bi vam pokazal podobne razlike tudi za žive darovalce. Nizozemska in pa Združeno kraljestvo sta tukaj um, med prvimi na tem seznamu. Torej lahko pridemo do naslednje gotovitve. Še vedno obstaja velik potencial za boljše evropsko sodelovanje. Več se moramo naučiti eden od drugega, torej izboljšati te prakse, tako kot se Hrvaška, primer, nekaj učila od Španije. To je bil sedaj fokus našega dela v zadnjih letih. Naše delo glede presaditev in pa glede darovanja temelji na dveh stebrih. Leta 2010 sta svet in parlament sprejela direktivo, to je uvedlo minimalne standarde kakovosti in varnosti za človeške organe in pa za darovanje. Prav tako smo uvedli prostovoljno sodelovanje, predvsem na podlagi akcijskega načrta, ki podpira tudi delo nacionalnih organov na področjih, ki jih zakonodaja ne pokriva. Predvsem tukaj gre za učinkovitost um, teh sistemov presanja in pa za večjo dostopnost organov Zakaj ste danes povabili komisijo? Sem um, zaradi izdajanja prvega implementacijskega poročila za darovanje organov. Kot rečeno, ta direktiva uvaja minimalne standarde kakovosti in varnosti. Te zahteve se nanašajo na celotno dobavno verigo, vse od darovanja do same presaditve, kar vključuje tudi testiranje in pa uh, prevoz. Pri prvem izvajanju torej smo se osredotočili na vprašanje, ali so države uvedli ustrezen pregled v sektorju. In tukaj imam dobre novice. V skladu z direktivo so vse države vzpostavile ustrezne pristojne organe. Prostornica kaže, da države uporabljajo različne modele, zato da se zagotavlja ustrezna, ustrezen nadzor, nekateri imajo po en organ, nekateri štiri organe. To je po našem mnenju popolnoma spremljivo, vse dokler so pravila jasna in imamo ustrezno koordinacijo med vsemi akterje. Še en pomemben vidik, ki smo ga ugotovili med tem projektom. Države omogočajo oskrbo tudi preko zdravstvenih ekip iz drugih držav članic in to je zelo smiselna rešitev, kajti ne bilo koristno, da bi vse države, naprimer imele center za zdravstvenih, presaditev srca. Kajti ni zadosti primerov v nekaterih državah, da bi vedno vzdrževali takšne drage programe v vsaki posamečni državi. Zato so države sklenile um, bilateralne in večlateralne dogovore, tako da lahko tudi strokovnjaki iz drugih držav zberejo organe v sosednjih državah. Torej, nekatere države, predvsem tiste z več izkušnjami, omogočajo drugim državam, da sodelujo pri njihovih programih in se učijo od teh izkušenj tako se zbere več organov in več jih potem tudi uporabi v korist teh pacijentov. To je res pravo evropsko sodelovanje, ki temelji na solidarnosti in pa napredku. In to je rezultat vašega odličnega dela eh, pri tej direktivi za človeške organe. Sedaj pa še akcijski načrt. Če povzamem, komisija financira projekte, skupne ukrepe, študije, ki omogočajo nacionalnim organom boljše sodelovanje tipične primere, naprimer, uh, eh, programe Twinning, izkušnje države usposabljajo manj izkušnje države, potem skupni programe usposabljanja za glavnjake, kot naprimer kot donatorje za uh, eh, transplantacijo, presaditev in še um, IT platforma, kjer države uh, tudi dajo na voljo um, organe, ki so presežku. Ta platforma se najprej uporablja za organe, ki so jih um, darovali otroci, kajti število prejemnikov je omejeno zaradi nekaterih specifičnih dejavnikov. Prav tako smo ustanovili delovno skupino s državnimi članicami, eh, ki imamo škato z rodjem za takšne donacije. Eh, tako tudi manj izkušnje države lahko razvijajo nove programe. Leta 2015 sekcijski načrt iztekel, trenutno ga pregledujemo in končno poročilo bo na voljo pred poletjem. V zadnjih letih smo prav tako sprejeli tudi um, veliko finančnih sredstev iz Evropskega parlamenta in smo zelo hvaležni za ta finančna sredstva. Trenutno imamo dva glavna projekta v teku. En se nanaša na uh, bolezni ledvic, eden pa na povečevanje uh, ozaveščenosti. Mislim, da na vsak način potrebujemo boljše sodelovanje, če pa ni argumentov za dosti za to, pa lahko ponudim še enega organi rešuje življenja, to je seveda zelo pomembno. Prav tako pa tudi privrčuje predvsej sredstev. Tukaj vidite, naprimer, primer, ki je sicer star, ampak je še vedno smiselen. Če, naprimer, eh, v združenem kraljestvu zamenjate dializo ehm, in, naprimer, si pogledate bolnika z ledvicami, ehm, lahko 80 odstotkov sredstev privrčujete za vsako leto dodatnega preživetja. Torej 25 tisoč evrov britanskih funtov preučevanih sneskov. In to potem tudi omogoči bolnikom, da se lažje vrnejo eh, v normalno življenje in pa na trg dela. To je moja kratka predstavitev, ampak še enkrat hvala lepa Evropskem parlamentu za odlično sodelovanje na tem področju, torej glede darovanja in pa glede presaditev. To je res prava zgodba o uspehu. In kot ponavadi vidimo pri takšnih evropskih zgodbah o uspehu, tudi ta morda ni zadosti poznana, ampak kakorkoli že, če imate kakšno vprašanje, prosim, bomo naj ne z veseljem odgovorili. Hvala lepa, vodi enote. Ste vodja enote za e štiri, torej medicinski proizvodi, zdravila. Sedaj pa gospa Mesner, torej je prva članica odbora. Eh, Hvala lepa. Hvala lepa komisiji za poročilo. Jaz sem eh, prej bila v državnem zboru v spodnji Saški in vem, da, vedno, da je pomankanje organov za presaditev vedno problem in to ste vi sedaj potrdili. Um, no, um, vem, da je, ko gre za pristojne organe, situacija v Nemčiji problematična. Zato me zanima, kaj to pomeni. Če imamo torej direktivo, eh, potem eh, ta direktiva predvideva, da se države med seboj prostovoljno povezuje. Ali obstaja kakšen program, kjer eh, sodelujejo vse države članice, vseh 28 držav članic? In pa še nekaj me zanima. Uh, ko ste rekli, da obstajajo primeri dobrega sodelovanja, torej tukaj ste omenili Italijo, Cipr in pa Združeno kraljestvo, ampak zdi se, da to sodelovanje dobro poteka. Ali um, imajo te države kakšen poseben sistem? Sama bi pričakovala, da bi, drža, da bi sodelovali predvsem sosednje države, recimo Luksemburg uh, in Francija. Ko gre za Cipr in Italijo, pa so to države, ki so med seboj um, kar precej oddaljene, zato me zanima, kako to deluje. To je bilo drugo vprašanje in pa tretje vprašanje. Rekli ste, da eh, je tudi na nekem področju vodilna nizozemska. Če imam prave informacije na nizozemskem tako, da eh, če eh, si žrtev prometene nesreče, potem si avtomatsko donator organov, razen če imaš pri seboj pri sebi potrdilo, da to možnost zavračaš. Zanima me, koliko držav članic ima uh, takšno možnost uh, vem, da v Nemčiji recimo ne obstaja to avtomatično darovanje ledvic. Ehm, skratka, mislim, da bi morali v zvezi s tem bolj osveščevati prebivalstvo in potem bi morda imeli več donatorjev. Hvala, gospa mester. Sedaj pa gospa Dali. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala pa komisiji. Zelo dobro je slišati Eh, to, o povišenih odstotkih. In ja, za 29 odstotkov so se povišala, eh, povišale številke zadrovanja. No, pa kaj je pa še vedno zaskrbljujoče? Poprašovanje po organih še vedno više, kot pa je oskrba, dobava. Torej. In leta 2012, naprimer, smo imeli 4000 bolnikov Evropske unije, ki so umrli, ker so bili na čakalnem seznamu za presaditev organov. In do konca tega leta, torej smo imeli 64 tisoč bolnikov, ki so bili še vedno na čakalnem seznamu. In to so številke, ki kažejo, da moramo storiti več na tem področju, torej čim bolj moramo promovirati darovanje organov po Evropski uniji in potrebujemo ustrezen zakonodajni okvir s tem v zvezi. In še nekaj, gospod predsedujoči, Ob tej priložnosti bi rada podarila, da je drovanje organov zelo pomembno. Torej, tukaj bi rada citirala um, nekoga iz tega mreža za presaditev in sicer brez drvalcev ni zgodbe, ni presaditve, ampak če imamo drvalca, potem pridemo do novega življenja, do novega upanja in izguba postane darilo. In to je tisto sporočilo, ki je zelo pomembno, namreč darovanje organov potrebujemo, to je treba še dodatno spodbujati v vseh državah članicah. Ampak razumem, Evropska unija ima omejene pristojnosti za ukrepanje pri javnem zdravju in možnost za EU ukrepanje se ponovadi omejuje samo na spodbujanje sodelovanja med državami članicami. Ampak vseeno, zelo cenim to delo, ki je bilo upravljeno na tem področju, tako da se izvaja zakladane ukrepe za višjo kakovost in pa varnost človeških organov. Razlike med državami članicami um, so velike, to vidimo. V nekaterih državah so popolnoma odvisni od bilateralnih sporozumov. Moja država je že takšna in tukaj, um, torej govorimo o Malti, ampak vseeno mislim, da To ni samo vprašanje za države članice, to je tudi vprašanje spodbujanja sodelovanja v Evropski uniji. Tukaj ima Evropska unija tudi določene pristojnosti, um, ne velike, ampak vseeno. Poleg tega pa, kot rečeno, so pomembne razlike med državami članicami. In potrebujemo spremembe, drugačno zaveščenost, drugačen pristop javnosti. Šele potem bomo dejansko prišli do večjih številk. Torej, pri živih drvacih in pa pri mrtvih drvacih. Oboje. In zato bi rada še nekaj slišala od komisije. Glede čezmenjega sodelovanja in čezmenjih izmenjav, kaj tukaj komisija misli, kaj bi tukaj lahko izboljšali, kaj treba storiti. In še nekaj za zornega kota komisije, kaj so glavni koraki, glavni ukrepi, ki jih lahko države članice opravijo, pa tudi Evropska unija kot celo, celota. Kako lahko izboljšamo to situacijo. Torej, morda ne bomo prišli do uh, ničle, ampak lahko bi vsaj zelo skrajšali čakalne sezname, tako da bo manj ljudi, ki umrejo zato, ker so še vedno na čakalnem seznamu za te presaditve. Hvala. Hvala, gospod Dali. Sedaj pa gospod Olvini. Hvala gospod predsedujoči. No, mislim, da je to odlična priložnost, da pozavim naše znanje. In v menu naše skupine bi najprej podal nekaj pripomp. Direktiva je koristno urodje za to, da izboljšamo čezmeno sodelovanje, torej da izboljšamo standarde za kakovost in varnost človeških organov, namenjenih za presaditev. Torej, sedaj, po petih letih po prenosu v nacionalno zakonodajo, lahko pregledamo napredek in mislim, da moramo početi, kje so težave in kje so vire pri izvajanju. Živi drvalci, torej to je še vedno dopolnili vir teh organov. Je pa vse to na prostovoljni osnovi, neplačano in vse skupaj je zelo kompleksno, zelo kompleksno vprašanje. To načelo je pomembno, ker lahko prepreči komercializacijo eh, človeških organov in pa prepreči tudi trgovino z organi. Nezakonita trgovina z organi v Evropski uniji na srečo ni problem, ampak je pa problem kje druge. Um, ta trg marsikaj cveti in je v nasprotju s človeškimi načeli um, in res mislim, da se moramo bolj posvetiti temu problemu. Torej, pogosto vidimo, naprimer, da prihaja do trgovine z ljudmi um, in tem ljudem potem odozdavljajo organe. To povzroča težave pri varnosti in mislim, da na vsak način moramo tukaj izboljšati sodelovanje. Tukaj, naprimer, je treba pogledati cel proces, um, naprimer, kaj se zgodi, uh, če pride do nesreče in kako potem pride do presaditve. To je zelo dolg proces in mislim, da moramo to dobro vedeti. Pa še nekaj, rad bi se osredotočil na usposabljanje zdravstvenega osebja, ki je kvalificirano za to področje. To osebje igra ključno vlogo pri Eh, dobavi teh organov. Torej potrebujemo evropski program za usposabljanje, eh, kjer bi se predvsem osredotočili na usklevanje eh, pri tem in to je res zelo pomembno. To je splošni del. Sedaj bi pa rad podaril še nekaj konkretnih vprašanj glede svoje države. In sedaj bom govoril v svojem maternem jeziku. Med izvajanjem direktive je pomena odobritev teh tujih darovalcev. Te včasih ni. Kako lahko preverimo, ali je tuji darovalec odobril takšno predstavitev? predstavitev? Trenutno ni smernic za to področje Evropske unije in zato je težko nadzorovati. Ali, naprimer, um, ehm, tukaj obstaja določen nadzor ali ne. Jasno je, da težko vedno preverimo avtonomijo posameznika. Torej, ali se lahko tukaj strinjamo, da ne šteje geografski obseg, ampak individualni obseg? Če je tako, potem bi lahko bilo mogoče, da naprimer nekdo potrdi ali pa um, zavrne takšno darovanje. Naprimer, tuji državljan lahko umre in potem se lahko pojavi vprašanje darovanja. Uh, pristojni organ bi v takšnem primeru moral navezati stik z državo rezidentstva tega posameznika v skladu s pravnimi zahtevami te države. In potem bi lahko preverili odobritev takšnega darovanja. Takšen predlog bi omogočil, da preverjamo tudi spoštovanje pravic darovalcev. Morda je to izkrajen primer, ampak um, veliko primerov poznamo, um, na tisoče takšnih primerov vidimo vsako leto. Hvala lepa, gospod Alvini. Sedaj pa gospa Dornano. Merci, Hvala, gospod predsedujoče. Kljub temu, da je Evropska unija tukaj marsikaj naredila, uh, še vedno manjka um, teh organov za presajanje v Evropi veliko evropskih držav ima sistem um, tihe ali odkrite privolitve, ampak vseeno še vedno ni zadosti organov za presaditev. Samo 20 odstotkov, um, naprimer um, tisti, ki potrebujo organe, pridejo do teh organov. Um, mislim, da mora predvsem izboljšati to načelo glede tihih privolitev. Kaj tukaj vi mislite o tem? In potem še kot drugo, ali bo komisija kaj naredila na področju trgovine z organi. Teh eh, kriminalnih omrežij je vedno več, ti ljudje izkoriščajo tudi človeško bedo, tudi zaradi trenutne gospodarske krize. Hvala. Hvala. Sedaj pa ponovno Dominik Šnikels, torej predstavnik komisije. Prosim za odgovore, torej gospod vodja enote. Thank you very much. Uh, thank you very much for the very good questions. Uh, Uh, uh, Hvala lepa za vaše vprašanje. Odgovarjal bom po vrstnem redu. Gospa Meissner. Vprašali ste, ali nekatere države, vključno z Nemčijo, sodelujejo v projektih. No, povedati moram, da vse države sodelujejo na srečanjih pristojnih organov, tudi v številnih uh, delovnih skupinah. Vse države lahko sodelujejo pri tem in de facto to tudi počnejo. Nemčija vodi enega izmed projektov, ki jih sedaj financira Evropski parlament. Tako da je tukaj Nemčija vsekakor zelo aktivna tako pri projektih, kakor pri srečanjih pristojnih organov. Potem, zakaj obstaja sodelovanje med eh, Združenim kraljestvom Italijo in eh, Ciprom? Verjetno za to obstajajo zgodovinski razlogi, ampak prav imate, za sodelovanje obstajajo določene omejitve. Eh, srce lahko recimo preživi 45 ur, ledvica preživi 34 ur, tako da so tukaj je tukaj trajanje letov prav gotovo družena omejitev. Ampak eh, če si ogledate razdaljo med eh, Italijo in Ciprom ali Italijo in Združenim kraljestvom, lahko ugotovite, da eh, so leti toliko kratki, da lahko tudi organi te preživijo. Potem uh, spraševali ste o sistemu privolitve. Tukaj bi želel najprej izpostaviti naslednje. Etično vprašanje so v nacionalni pristojnosti in zato je vse skupaj odvisno od kulture oziroma urednotnike družbe. Te so tiste, ki o tem odločajo. Uh, um, imamo 17 držav za sistemom opt-outa, imamo 7 držav, vključno za Nemčijo, z možnostjo opt-in in pa 4 države z mešanim sistemom. Torej, tukaj se sistemi od države do države močno razlikujejo. Želel pa bi povdariti naslednje. Tudi, če imate različne sisteme, na koncu v praksi razlike niso tako velike. Kajti tudi v državah, kjer imate eh, sistem privolitve, je eh, se vseeno običajno treba posvetovati za družinami. Kajti eh, treba je poizvedeti o tem, kakšna je bila volja potencijalnega donatorja. To se mi zdi dobro načelo, ki je uveljavljeno povsod. No, s tem deloma odgovarjam tudi na vprašanje gospoda Ranija. Po mojem mnenju je pomembno, da se posvetuješ z eh, družino v državi donatorja, tudi če se ta v tem trenutku nahaja v, druge držav, v drugi državi. Vedno je dobro družino poprašati o tem, ali uh, daje svojo privolitev. Potem še vprašanje gospedali. Strinjam se z vami, še vedno je preveč ljudi na čakalnih seznamih, približno 50 ali 60 tisoč in še bolj žalostno je to, da nekateri umrejo med tem, ko so na, čakalni, na čakalnem seznamu. To je zelo problematično. Problem čakalnih list je nekaj, o čemer smo razpravljali na zadnjem srečanju pristojnih organov. To vprašanje je kočljivo, kajti v državah, kjer e, imate veliko donacij, se zdravniki preodločijo za to, da pacijente uvrstijo na čakalno listo. E, v nekaterih državah, kjer število donatorjev upada, pa se zdravniki mm, teže, teže odločajo za uvrstitev bolnika na čakalne sezname. Tako da to ni um, popolnoma enoznačen dokaz. No, to, da nekateri ljudje, ki so na čakalnem seznamu, umrejo, pa je seveda zelo žalost. No, in tukaj bi morali ukrepati. Tukaj je pomembna vaša podpora, podpora Evropskega parlamenta. Vi ste v stiku z vašimi voljivci, z volilnimi okroži, pa tudi z domačimi politiki. Eden izmed projektov, ki ga financira Evropski parlament, je projekt, ki skuša eh, nekako dvigovati osveščenost eh, glede eh, možnosti darovanja organov, eh, tako organizirajo recimo delavnice, na katerih sodelujejo novinarji in dobro bi bilo, da bi tudi vi sodelovali na takšnih delavnicah. Potem, kar se tiče čezmejne izmenjave, tukaj imamo bilateralne in pa multilateralne pogodbe na multilateralne Um, torej, tukaj imamo dva sistema, imamo eurotransplant in pa skanditransplant. Skanditransplant vključuje uh, skandinavske države in pa še nek tretji sistem, ki vključuje Italijo, Francijo in uh, Španijo. Med temi državami na sistematičen način poteka izmenjava organov, kajti eh, te države so sklenile multilateralne pogodbe. Potem pa imamo tudi bilateralne pogodbe, V enem izmed naših projektov smo razvili vzorčno pogodbo, ki omogoča izmenjavo med državami. To je dobro in vidimo, da države te pogodbe vedno bolj uporabljajo. No, nažalost, nimam v glavi točnih številk, ampak v sistemih, kot so uh, Scandi Transplant in pa Eurotransplant, uh, je tako, da organe avtomatsko razvrščajo iz Belgije v Avstrijo, v Nemčijo in pa v druge države. Potem eh, zastavljeno je bilo tudi vprašanje v zvezi z prostovoljnimi eh, neplačanimi donacijami in pa z problemom trgovanja z ljudmi no, res je, da sm, imamo marsikje prostovoljne donacije in uh, to je pravzaprav pravo nasprotje uh, trgovini za ljudmi za namen ozema organov. No, vemo pa, da je realnost uh, včasih bolj zapletena. Če si podrobno ogledate ta problem, potem lahko ugotovite, da nekateri uh, pacijenti od idejo v tujino, zato da dobijo željeni organ, včasih izvor teh organov ni popolnoma jasen. In včasih se dogaja tudi to, da bolniki iščejo organe na družabnih eh, eh omrežjih, na internetu, skratka tukaj realnost precej kompleksna. No, ampak pristojne, eh, vsi pristojni organi so tukaj zelo pozorni, takoj, ko imajo kakšno informacijo o tem, da tukaj prihaja do zlorab, se hitro odzovejo. In to je največ, kar lahko naredimo, poleg tega, da poskrbimo tudi za kampanje, osveščanja in pa za usposabljanje. No, dobra novica je tudi to, da eh, tukaj sodelujemo z mm, svetom Evrope, tudi v svetu Evrope je bil. Pri, je bil sprejet dogovor o tem in tudi Svetovna zdravstvena organizacija pripravlja izjavo eh, o tem, da nobena donacija organov ne bi smela biti plačljiva. Strenjam se tudi um, s tem, kar ste dejali o uh, usposabljanju. Omogočili smo že nekaj uh, programov usposabljanja, koordinacija. Um, centrov za transplantacije, potem imeli smo tudi dober projekt eh, v, eh, mađar, na mačarskem in pa na nizozemskem, kjer so, zelo, kjer so se srečali izkušeni kirurgi iz obeh držav, posneli so video, ki si ga lahko sedaj ogledajo tudi v drugih državah, o tem, kako lahko na najboljši način izvedajo transplantacijo organov. Potem gospod Enano je spraševal o sistemu privolitve. Osem odstotkov eh, državljanov naj bi se s tem strinjalo. To je spodbudno. Osem. No, um, pogosto pa pri donacijah ne gre samo za prevolitev bolnika, ampak gre tudi za sistem, ki vse skupaj obkroža. Naj vam podam primer Nemčije. Tudi tam imate visoko stopnjo privolitve osmih odstotkov ljudi, ampak videli smo, da je tukaj prišlo do dramatičnega upada eh, darovanja organov. Zakaj? Zaradi tega, ker je celoten sistem eh, zapleten in eh, veliko je bilo škandalov in zato bolnice več ne uh, osveščajo bolnikov o tem. Se pravi, ne gre samo za sistem privolitve, gre za to, da mora delovati celoten sistem in samo potem bomo imeli želene koristi. Tako da sam sistem privolitve ni tako odločilnega pomena za dejanska za dejanske donacije in transplantacije. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala lepa. Merci beaucoup, monsieur le chef. Najlepša hvala. Vodje enote. Ali še kdo želi besedo, če ne prehajamo na naslednjo točko našega dnevnega reda in sicer smo sedaj pri peti točki dnevnega reda gre za izmenjavo mnen z eh, komisijo glede eh, poročila eh, o napredku držav članic v okviru direktive v zvezi z pomorsko strategijo. François Gnut, direktor GDNV, direktorata C, pa dobi besedo. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Veseli me, da lahko danes nagovorim vaš odbor eh, za izmenjavo stališč eh, o izvajanju eh, nacionalnih programov v okviru okvirne direktive o morski strategiji. To je okvir, ki je bil sprejet 16. januarja letos Začel bom z samim procesom, ki je predviden v, ok, v okvirni direktivi o morski strategiji. Države članice morajo pripraviti svoje morske strategije, to je eh, temeljnega pomena za izvajanje zakonodaje, te strategije pa potem vsak ki jih šest let revidiramo. E, graf pred vami prikazuje posamične korake, ki morajo biti storjeni pri razvoju morskih strategij. Najprej imamo potrebo po e, oceni e, okoljskega stanja v državi članice, to je predpogoj za nadaljne delo. Drugi korak je določitev tako imenovanega dobrega okoljskega statusa in pa eh, cilje je treba določiti. Eh, to okoljsko stanje je treba doseči zato, da preživijo ekosistemi, ki so odvisni od pomorskega okolja. In pa tretjič, eh, treba je vzpostaviti programe za spremljanje, na koncu pa je treba razviti in izvajati kompleksen program ukrepov, ki so usmerjeni v dosego dobrega okoljskega statusa. Danes bom predstavil poročilo in njegove glavne ugotovitve. Eh, to poročilo temeli na programih za spremljanje držav članic. Preverili smo, ali so ti programi bili primerni, eh, ali so s tem ustrezno nadzorovali svoje pomorske vode in ali je bil dosežen napredek na področju glavnega cilja, torej dosege dobrega okoljskega statusa. V analizi Analiza, ki smo jo izvedli, je pokazala, da so si države članice na tem področju močno prizadevale, to je dobro. Vseeno pa poročilo kaže tudi na to, da so potrebni dodatni ukrepi v večini držav članic, zato da bi lahko zagotovili ustrezno spremljanje stanja v pomorskih um, um, v vodah držav članic. Um, nobeden izmed programov za spremljanje spremljanje ni popolnoma izpolnil zahtev iz direktive in sicer, da bi merili napredek na področju dosege dobrega eh, okoljskega stanja. Naj razložim, kaj predstavlja ta eh, graf. Slovenija, Latvija, Portugalska ima, ima, imajo programe za spremljanje, ki niso primerni. Potem Bolgarija, Nizozemska, eh, eh, Finska in pa Španija imajo programe, ki so v glavnem ustrezni, torej to so tiste države, ki so se tukaj bolje odrezale. Vsi ostali programi pa spadajo v tako imenovano srednjo kategorijo delno eh, primernih. Torej imamo mešano sliko, In tukaj bi prav gotovo lahko izboljšali uh, stanje. Še ena pomembna ugotovitev iz poročila. Eh, programi za spremljanje, ki so jih razvile države članice, niso bili takoj operativni. Samo malo držav članic je imelo v letu 2014 že vzpostavljene operativne programe. In eh, nekateri programi bodo polno operativni šele leta 2018 ali pa celo leta 2020. To je seveda problematično. Eh, ko gre za napredek pri izvajanju te direktive in pa doseganju ciljev uh, dobrega okoljskega stanja. Potem uh, problematičen je tudi obseg spremljanja. Um, Tukaj gre za uh, nadzor nad določenimi veliki, ki so specifični za morsko strategijo in tukaj ta nadzor ni bil dovolj uh, učinkovit, recimo, ko gre za podvodni hrup, ko gre za neautohtone vrste ali pa ko gre za pomorske smeti. Uh, ko gre za nadzor nad temi vidiki marinske, uh, pomorske strategije, uh, so ti neposredno povezani z izvajanjem drugih eh, kosov zakonodaje, recimo, ko gre za uredbo o um, tujih vrstah. Torej, kakšna je pot naprej? No, uh, komisija je skušala pripraviti nekaj splošnih smernic državam članicam. Pri tem smo se skušali zagotoviti. Prej smo skušali zagotoviti, da bo spremljanje ustrezno, da bo to upoštevalo vse indikatorje morskih strategij in da bodo da bo to spremljanje čim prej uh, operativno. In tukaj smo se strinjali, da bi morali države članice narediti naslednje. Prvič bi, morali, bi morale kar najhitreje nasloviti pomankljivosti, ki so bile identificirane na regionalni in subregionalni ravni, zato da bi lahko zagotovili, da bodo izpolnjene zahteve iz, okvorne, iz okvirne direktive o morski strategiji. Drugič, države članice morale ukrepiti prizadevanja za polno izvajanje svojih programov za spremljanje. Treba je preprečiti vrzeli pri ocenah svojih eh, voda. Eh, to je treba pripraviti do naslednjega leta. Eh, no, je pa treba tudi revidirati sklep iz leta 2010. sklepa 74 skozi 2010. Prav tako je treba okrepiti koordinacijo programov za spremljanje s pomočjo enega zmed ključnih eh, elementov te direktive in sicer gre za sodelovanje z regionalnimi eh, konvencijami za pomorske strategije, treba je poskrbiti za ustrezno oceno metodologije in pa tako naprej. Komisija je zavezana na Um, nadaljnemu napredku, sami želimo narediti več, več za to, da bi pospešili tempo izvajanja. Eh, komisija bo podprla države članice. Skušali bomo zagotoviti doslednost pri izvajanju različnih eh, vidikov evropske zakonodaje, ki vpliva na pomorsko okolje. To bomo naredili z revizijo odločitve, ki zastavlja kriterije in pa metodološke standarde za dober okoljski sta, status. Eh, gre za sklep o dobrem okoljskem statusu. Nova verzija bo kmalo sprejeta v komisiji. Eh, drugič, še naprej bomo nadaljevali z skupnim delom za državami članicami. To bo del učinkovitega procesa, uh, Eh, izvajanja okvirne direktive o morski strategiji. Torej, tukaj je treba podpreti države članice pri njihovih prizadevanjih. Tretjič, Eh, razmislili bomo o financiranju dodatnih strateških programov, podpirali bomo tudi ukrepe za omogočanje doslednosti na regionalni in pa evropski ravni, ko gre za izvajanje okvirne direktive o morski strategiji. Eh, prav tako bomo organizirali dvostranska srečanja z državami članicami. Um, kjer eh, programi za spremljanje niso bili ocenjeni kot ustrezni in eh, za njih bomo pripravili tudi nekaj priporočil. Naslednji korak. Eh, po programih za spremljanje morajo države članice leta 2016 komisiji poročati o svojem programu ukrepov v okviru morske strategije. Tukaj lahko potrdimo, da je samo 16 držav članic eh, poročalo o svojih ukrepih komisiji do tega trenutka in zato smo seveda pozvali tiste države članice, ki tega še niso storile, naj o tem eh, poročajo kar najhitreje. Eh, gospod predsedujoči, glede na to, da je moj čas omejen, skušam biti kratek. No, upam, da sem za svojo predstavitvijo ponudil nek eh, pregled dosedanjega razvoja dogodkov, ko gre za programe za spremljanje in ko gre za izvajanje ključnega zakonodajnega inštrumenta, ki ga je komisija zazela, sprejela in ki je na voljo na evropski ravni, zato da se soočamo z okoljskimi izzivi v naših morjih. Hvala. Najlepša hvala, gospod direktor. Sedaj pa bomo dal besedo vsem tistim kolegom, ki so za njo prosili. Najprej gospodali. Hvala, gospod predsedujoči, hvala komisiji za predstavitev te teme. Zame je ta tema zelo pomembna, morda zato, ker prihajam iz majhnega otoka sredi sredozemlja. Takšne teme so nekaj, kar se dotika našega vsakodnevnega življenja. Želela bi se osredotočiti predvsem na vprašanje um, morskih smeti. To je nekaj, uh, to je neko področje, kjer je treba okrepiti osveščenost. Problematično je predvsem to, ko Komisija pravi, da nobene zmed programov za spremljanje ni eh, popolnoma ustrezen, nekateri so samo delno ustrezni. Ko sem si ogledala poročilo, eh, sem se zaustavila predvsem ob dejstvu, da komisija pravi, da bi na kar nekaj področjih morali nujno doseči izboljšavo, še zlasti, ko govorimo o eh, pomorskih eh, odpadkih, smeteh, ko govorimo o eh, teh na morskem dnu in pa na morski površini in pa ko gre za nadzor nad mikrosmetmi, ki trenutno sploh ni primeren. Zaskrbljujoče se mi zdi, da nimamo sistematičnega nadzora nad vplivom eh, teh smeti na eh, morsko življenje in pa naravo in da nimamo nadzora nad aktivnostmi, ki ustvarjajo pomorske smeti. Ehm, če govorimo o programih za spremljanje, eh, torej rekli smo, da, je sam, da jih je samo nekaj, primernih ali delno primernih. Zanima me, kakšne so neposredne posledice tega. Komisija je omenila nekaj področji, kjer obstajajo neposredne posledice, ampak morda bi lahko o tem povedali nekaj več. Omenili ste eh, priporočila, ki jih bo objavila komisija razumem, da eh, komisija želi objaviti priporočila v zvezi s tem, kako bi lahko države članice izboljšale svoje dejavnosti na tem področju, vključno z regionalnimi in subregionalnimi programi, ampak zanimivo bi bilo vedeti tudi naslednje. Eh, torej, preveriti bi morali, ali je izvajanje teh priporočil za nekatere države težavno, težavno Oziroma, ali je to problematično samo za nekatere države članice? To sprašujem zato, ker želim bolje razumeti, zakaj je prišlo do tega, da še vedno nimamo programov za spremljanje, ki bi bili ustrezni. Potem, eh, komisija je rekla, da je samo 16 držav članic poročalo o svojih programih. Rekli ste, da ste v stiku še z preostalimi državami članicami. Ampak eh, zanima me, kaj se bo tukaj zgodilo. Ali so tukaj zastavljeni kakšni časovni roki, ali skuša komisija eh, poskrbeti za to, da bodo ti programi spostavljeni v določenem časovnem okviru, kakšni bodo tu naslednji koraki. In pa še zadnje vprašanje, po mnenju komisije, kakšna bi bila najbolj primerna oziroma učinkovita strategija, predvsem, ko govorimo o zmanjšanju škode za človeško zdravje, za um, morske ekosisteme in pa kako preprečiti škodo, ki jo predstavljajo pomorski odpadki, ki se nahajajo na morskem dnu. Mesnija. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Mesner. Majsner. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa komisiji, imam občutek, da je vedno bolj pogosto tako, da države članice sprejemajo določene zakonodajne obveze, pa teh kasneje ne spoštujejo. Sama se veliko ukvarjam z pomorsko politiko in občutek imam, da se predvsem na, področju to, na tem področju to pogosto dogaja, kar je seveda obžalovanja vredno. Ravno ta direktiva o morski strategiji je odločilnega pomena za to, če želimo naša morja ohraniti čista ali pa jih očistiti. Zato imam naslednje vprašanje. Prvo vprašanje. E, ta predstavitev se mi je zdela zelo zanimiva, ali bi lahko dobili kopijo, prosim. In pa naslednje vprašanje. Dokdaj je pa treba prenesti to direktivo? Mislim, da to niste omenili domnevam, da je ta rok že minil, da bi države članice to zakonodajo že morale izvajati, ampak se to ni zgodilo. In pa tretje vprašanje, govorili ste o spremljanju. Rekli ste, da eh, je samo malo držav eh, to zastavilo na ustrezen način, Tretje, tri države so Eh, še posebej slabe pri tem in čudi me, da je med temi državami tudi Portugalska, kajti oni imajo res veliko morja. Zanima me, če je direktiva natančno določila, kakšno mora biti to spremljanje. Ponavadi imamo to urejeno v delegiranih aktih, tako da vemo, kako točno bi moralo to spremljanje izgledati. In pa naslednje vprašanje. Gospa Del je spraševala, kako pripraviti tiste države članice, ki še nimajo ustreznih strategij, um, do tega, da sprejmejo strategije. Dobro bi bilo, da bi imeli seznam držav, ki so strategije že sprejele in tistih, ki še niso, tako da bomo lahko tudi mi nekaj um, pritisnili na določene države v zvezi s tem. In pa še zadnje vprašanje, regionalno sodelovanje. To ste omenili. Ali ni tako, da zaradi integrirane pomorske politike, um, torej, ali ni tako, da bi morali zaradi vseh teh programov to že delovati? Ali pa je tako, da države članice ne marajo, da se kdo umešava v njihove notranje zadeve, v njihovo upravljanje eh, nacionalnih obal in tako naprej. Vem, da se je to v preteklosti že kdaj eh, zgodilo. Eh, in mislila sem, da bo ta strategija, ta direktiva o morski strategiji to spremenila, ampak morda se tukaj motim. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Afronte. Najlepša hvala ja, poročilo, pa tudi predstavitev, eh, ki je eh, bila precej krajša, eh, predstavljata precej zaskrbljujoč okvir. Strategija je dobra in tudi zelo ambiciozna, dobro so zastavljeni tudi cilji, ampak vse skupaj prejde v pristojnost držav članic se eh, ti cilji pogosto izle, izjalovijo. In eh, to smo videli že v preteklosti in sedaj se to dogaja tudi pri eh, tej eh, morski strategiji. Eh, Evropska unija naj bi skrbela predvsem za eh, spremljanje. Eh, rok eh, je bil zastavljen do leta 2018-2019 eh, in. Eh, Trenutna situacija je takšna, da eh, menimo, da ta direktiva ne bo izvedena. Eh, komisiji eh, bi rad zastavil nekaj vprašanj. Prvič, države članice, tiste, ki so kaj storile, so vzpostavile postopke opazovanja na tistih področjih, kjer že imamo norme, ki to že tako ali tako predvidevajo ampak tam, kjer bi bilo spremljanje zares eh, potrebno, kjer bi eh, bila potrebna nova prizadevanja za vzpostavitev inovativnih programov, vse to ni zgodilo. Eh, recimo, eh, ko gre za morske odpadke, tukaj ne bi šlo za strategijo, ki se opira zgolj, oziroma za program, ki se opira zgolj na morsko strategijo. Na tem področju se ni zgodilo ničesar. Eh, programi eh, Evropske komisije so seveda zelo eh, pomembni, vendar pa ne zadostujejo potrebnih po več prizadevanj. Druga točka, ki jo želim izpostaviti in omenila je že kolegica Dali, pa je točka morskih odpadkov. Tudi znotraj sporočila Evropske komisije bi si morski odpadki zaslužili ustrezno mesto to eh, področje ni ustrezno ugotovljeno in nimamo natančnega postopka spremljanja, poleg tega pa tudi nimamo presoje vpliva na floro in fauno. Torej potrebnih bo več prizadevanj. Vemo, eh, da je to eh, argument, ki se pojavlja tudi v drugih dokumentih, kot recimo v zakonodaji na področju modrega gospodarstva pa tudi pri izvajanju eh, štirih direktiv na temo krožnega gospodarstva. Vendar pa eh, je to dramatičen problem, ki ima eh, zelo hude posledice, o nekaterih posledicah smo bili seznanjeni šele pred kratkim. Evropska komisija bi lahko na tem področju storila več, ne pa le računala na države članice. Sprašujem se, ali ne bi bilo uh, potrebno, uh, da eh, sprejmemo direktivo, sporočilo ali pa kakšen drugen močan instrument, posebej za to področje morskih odpadkov. In še specifično uh, vprašanje v zvezi z tem. Govora je namreč o reviziji direktive o pristaniščih v povezavi z morskimi odpadki. To bi bilo zelo pomembno. Eh, kajti eh, recimo eh, v okviru ribištva bi lahko zbrali del teh odpadkov. In zanima me, ali bo res prišlo do te revizije. To se mi zdi zelo pomembno. Hvala lepa. Merci, merci beaucoup, je... Najlepša hvala. Ponovno bom dal besedo direktorju, gospodu Vakenhutu, da odgovori na vprašanje. Thank you, Mr. Chair, and thank you indeed. Hvala, gospod predsedujoči, hvala za ta pomembna vprašanja, ki ste jih zastavili komisiji na osnovi mojega poročila. V vrstnem redu. Pomorski odpadki. To je bilo večkrat omenjeno med razpravo, tako da bom o tem kasneje bolj obširno spregovoril. No, ko gre za spremljanje izvajanja splošnih priporočil, Moram reči, da aktivno spremljamo izvajanje teh priporočil, nadzorujemo stanje, predvsem v tistih državah članicah, ki nimajo ustreznih programov. V tem smislu smo organizirali oziroma bomo organizirali nekaj dvostranskih srečanj s temi državami članicami v prihajajočih mesecih. Na ta način jim bomo pomagali izboljšati njihove programe pred naslednjim ciklom, ki se bo začel leta 2018. Prav tako bomo aktivno mobilizirali orodja v okviru skupne morske strategije. Torej, eh, vsekakor eh, spremljamo izvajanje naših priporočil in razumemo nekatere pomisleke, ki ste jih izrazili v zvezi z napredkom, ki je bil dosežen v določenih državah članicah. No, ko gre za program ukrepov in uh, ko gre za to, da je samo 16 uh, držav članic do sedaj poročalo o svojih programih. No, v zvezi s tem lahko povem naslednje. Mi smo začeli z postopkom uh, ugotavljanja kršitev. 31. marca 2016 se je zaključil ta postopek, februarja 2017 smo začeli z postopki ugotavljanja kršitev, tako da tukaj je komisija prav gotovo uh, zelo aktivna. Želimo zagotoviti, da bo prišel do napredka, kajti trenutna situacija prav gotovo ni zadovoljiva. Pa še časovnica izvajanja. V zvezi s tem so bili zastavljeni dve vprašanji. Dobro okoljsko stanje bi morali doseči do leta 2020, tako da to je tako rekoč za vogalom. In če si ogledamo trenutno eh, hitrost, potem bi prav gotovo morali vse skupaj pospešiti. Komisija se zelo prizadeva za to, da bomo lahko spoštovali ta rok leta 2020. Eh, ko gre za to specifično portugalsko situacijo, postavili ste vprašanje v zvezi s tem. Eh, no, um, portugalsko, portugalska morska cona in pa um, ekskluzivna gospodarska cona, sta zelo obširni. Prav gotovo je tukaj uh, veliko potreb po dodatnih prizadevanjih. Uh, tukaj gre enostavno za pomankanje prizadevanj. Regionalno sodelovanje, ali to dobro poteka? Ja, to poteka konvencije za regionalna morja so izredno pomembne pri, pri množ, pomnožitvi prizadevanj, ko gre za izvajanje morske strategije. Ali je to dovolj, tukaj e, je prezgoda za to, da bi podal končno oceno, ampak vsekako želimo okrepiti sodelovanje v zvezi z v okviru konvencij za regionalno sodelovanje. E, in seveda to povezano tudi z dimenzijo prostorskega načrtovanja, to je program oziroma inštrument, ki je tukaj prav tako zelo pomemben. O tem, ko gre za pomankanje prizadevanj in vprašanje, ali to ogroža doseganje roka v letu 2020, tukaj bi bil zadržan, rekel bi, da bi prav gotovo tukaj morali okrepiti naša prizadevanja, zato bomo lahko izpolnili cilj. Potem še um, nekaj besed o pomorskih odpadkih specifično. Kako se soočamo s tem problemom? Na različne načine, tako z uh, morsko strategijo, pa tudi v okviru obstoječe direktive o odpadkih in direktive o dostavi odpadkov v pristanišča. Kakor veste, v tem trenutku razvijamo strategijo za plastiko, to je del svežnja za krožno gospodarstvo. Eh, in na ta način se bomo lahko lažje eh, odzivali na problem tako mikro, kakor tudi makro odpadkov. Komisija mm, bo tukaj intenzivno delala eh, v naslednjih mesecih v sodelovanju z EHO, z drugimi zunanjimi strokovnjaki in pa vsemi našimi oddelki. Z vprašanjem pomorskih odpadkov se ukvarjamo tudi v naši soseščini in pa na globalni ravni. Veliko pomembnih ukrepov se tukaj izvaja tudi v okviru G7, G20 in pa seveda v okviru eh, dela na področju upravljanja oceanov. No, kar se tiče specifičnega okvira direktive o morski strategiji, pa Um, gre za to, da bomo lahko sedaj lažje zastavili in bolj natančno zastavili kriterije. Tudi, ko gre za pomorske odpadke, torej gre za količino mikroodpadkov, makroodpadkov, ko gre za odpadke, ki jih uh, uživajo živali in pa ko gre za vpliv um, zapletanja živali v te odpadke. Uh, ti kriteriji so najpomembnejši. Uh, in tukaj bomo eh, morali okrepiti naša prizadevanja. No, naj pa podarim še naslednje. Vsekakor so odpadki velik problem za pomorsko okolje. Ne smemo pa pozabiti na druge pomembne pritiske, ki so vsega, na um, pomorsko okolje. Gre recimo za posledice uh, ribištva, za posledice ribištva na morsko dno in tako naprej. Tudi to bo treba pri tem upoštevati. Ko gre za splošno omilitev škode pomorskemu okolju v trenutnem uh, obdobju izvajanja, je seveda spremljanje ključnega pomena, zato da bomo lahko bolje razumeli posledice vseh teh različnih aktivnosti. In, na tem, in pravzaprav je dokumentiranje te škode ključnega pomena za kredibilnost ukrepov, ki jih bomo tukaj sprejeli. Komisija bo skušala poskrbeti za vse potrebno znanje, ki bo potem olajšalo tudi proces izvajanja. Toliko z moje strani, seveda sem pripravljen še naprej odgovarjati na naše vprašanje. Najlepša hvala, gospod eh, direktor, za vaše odgovore. Če ni eh, drugih vprašanj, potem predlagam, da prejdemo na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za šesto točko. Eh, in sicer gre za predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojnih proizvodov. In takoj dajem besedo poročevalki, gospe Gardini presidente. Ja, najlepša hvala. Gospod predsedujoči, opravičujem se, ampak sem na slabem glasu, že deset eh, dni se borim eh, z eh, tem darilom klimatskega hlajenja teh prostorov. Danes večer imamo sejo poročevalcev v senci in mogoče bomo po tej seji eh, lahko dali tudi več informacij kolegom. Kot veste, razpravljamo o eh, osnutku uredbe, ki eh, dopolnjuje skupino gnojil z oznako CE. Eh, to se nam zdi zelo pomemben eh, napredek. Eh, gre eh, za postopno. Eh, dopolnitev uredbe in sicer gre predvsem eh, za eh, gnojila in mineralna gnojila, eh, ki so proizvedena iz primarnih virov. Z posodobitvijo te uredbe bomo omogočili dostop do trga za vsa gnojila, hkrati pa bomo na ta način vzpostavili tudi vsega. Eh, pravila krožnega gospodarstva in zaradi tega lahko le pozdravimo pristop Evropske komisije. Prepričani smo, eh, da bo to tudi ukrepilo ulaganje majhnih in srednje velikih podjetij v eh, krožno gospodarstvo, še prav posebej na tem področju oziroma v tem sektorju. No, na kratko orišem situacijo. Eh, v kateri smo v tem trenutku, smo na samem začetku celotnega eh, postopka, čaka nas eh, veliko dela. Kajti prejela sem veliko predlogov sprememb. 711 do 7. marca, ko je bil rok za ložitev predlogov sprememb in v to niso vključeni predlogi sprememb poročevalke. Torej veliko dela nas čaka z poročevalci v senci. kajti veliko je eh, izjemno različnih stališč, torej eh, bodo poročevalci v senci eh, morali skušati najti rešitve, potrebno je najti čim boljše možne kompromise, tako da bomo dosegli napredek. Gre za precej občutljivo temo z okoljskega pa tudi strastvenega vidika. V tem trenutku pripravljamo osem kompromisnih predlogov sprememb eh, na določene teme eh, in eh, štirje predlogi, to še niso dokončni predlogi, gre zgolj za osnutke in seveda bomo sprejeli vse vaše prispevke in pa spremembe. Najti pa moramo seveda rešitev, ki bo spremljiva za vse upam, eh, da bo naše delo eh, obrodilo pozitivne sadove za vse. Torej, ti štirje predlogi eh, sprememb se nanašajo na mikrobe oziroma na onesnaževala v obliki mikrobov v organskih gnojilih, v organsko-mineralnih gnojilih. In eh, pri vseh štirih predlogih sprememb oziroma pri vseh štirih kompromisnih predlogih eh, sem skušala obrati enak pristop. Želela sem eh, določiti eh, maksimalno vsebnost teh onesnaževal. Pri tem seveda sem upoštevala tudi uredbo 142. Gre torej za zelo občutljivo in za zelo pomembno temo poleg tega gre eh, tukaj eh, tudi za izdelke, ki niso namenjeni za človeško prehrano oziroma za izdelke, ki niso predmet eh, veterinarskega pregleda na meji. Torej, na te štiri kompromise se trenutno osredotočamo, potem pa pripravljamo še en kompromis, Eh, in eh, tukaj gre za eh, druge vrste gnojil oziroma za stranske proizvode. Tukaj gre za direktivo 2008 skozi 98. Ti stranski proizvodi se lahko uporabljajo kot gnojila, Eh, in eh, med njimi je eh, nekaj proizvodov na osnovi pepela, ki se že uporabljajo v določenih državah članicah. Da bi uspodbudili uporabo odpadkov in na ta način tudi uspodbudili krožno gospodarstvo, želimo pripraviti eh, različne kategorije proizvodov. Tako da bi lahko določili, katere kategorije bodo ustrezne za pripravo eh, gnojil z oznako CE. Pri tem želimo uporabiti delegirane akte Evropske komisije. Mislim, da ni potrebno posebej eh, poudarjati, da bodo delegirani akti še kako zelo pomembni. Kaj ti? Na ta način bomo lahko zagotovili, da ne bo prišlo do uh, zamud, da bomo spoštovali uh, roke. In Na ta način bomo lahko omogočili hitro izvajanje načela krušnega gospodarstva. Potem pripravljamo tudi kompromis glede eh, definicije organskih gnojil. Eh, gre za to, da bi morali biti sestevine organskih eh, gnojil eh, organskega porekla, kajti to vpliva seveda tudi na hranljivost zemlje. Potem pa so tukaj tudi različna gnojila biološkega izvora. Ta gnojila prinašajo prednosti kmetovalcem. Eh, in nimajo eh, nobenega eh, učinka na okolje. V primeru prepovedi teh gnojil bi lahko spodbudili uporabo neučinkovitih gnojil. Potem pa organsko-mineralna gnojila. Tukaj gre za gnojila gnojila, ki vsebojo različne eh, hranilne eh, sestavine eh, in predvsem og organski eh, oglik. Mislim, da z okoljskega oziroma zdravstvenega vidika ne bi bilo smiselno, da bi se omejili zgolj na eno sestavino. tudi v tem primeru bi bilo uh, potrebno uh, vključiti uh, gnojila organskega uh, izvora oziroma biološkega izvora, kot uh, je recimo šota ali pa, kot sta recimo šota ali pa lignit. Potem pa so tukaj tudi uh, rastlinski izvlečki. Želeli smo dopolniti eh, besedilo Evropske komisije. Eh, gre za eh, sam postopek pridobivanja teh rastlinskih izvlečkov. Končni izdelek ni predmet registracije v okviru direktive RIF. Torej, to so ti štirje prvi kompromisi, ki so ki se nanašajo na izključno pristojnost odbora Envi, eh, pri vseh drugih predlogih sprememb eh, pa se bomo morali pogajati z odboroma IMKO in pa AGRI. Veliko je drugih tem, eh, kjer bomo morali pripraviti kompromise, predvsem, ko gre za deljeno pristojnost. Ne morem vam uh, še dati nobenih dodatnih informacij, kajti nismo že pričeli z izmenjavo na ravni poročevalcev v senci, kar pa zadeva tiste točke, ki so v izključni pristojnosti odbora za okolje. Um, največji izziv predstava omejitev vsebnosti kadmija v organskih eh, gnojilih. Situacija je izjemno zapletena, ampak Dobro poznate tudi moje stališče, ampak to je eh, bilo stališče, ki bi naj bi služilo za pričetek dialoga, kajti menim, da bi bilo zelo pomembno v kompromisu upoštevati tudi dve temi. glede eh, katerih še eh, nimamo eh, natančnega mnenja. Razumeti moramo, kako je napredovala eh, tehnologija eh, za odstranjevanje eh, kadmija in poleg tega je potrebno upoštevati tudi količino kadmija. Potrebno je ubrati realističen pristop, kaj ti mislim, da je to, da ne smemo imeti preveč eh, strogih določil. Kajti tukaj imamo svežen, ki vsebuje različna stališča eh, v eh, različnih državah članicah. In upoštevati moramo tudi napredek, ki je že bil dosežen, oziroma dobre rešitve, ki že obstajajo in jih moramo vključiti v enotni trg. kaj ti te dobre rešitve so pogosto eh, proizvod majhnih in srednje velikih podjetij v sodelovanju z univerzami. Mislim, da moramo dati vsem priložnost, da eh, sodelujejo v tem notranjem trgu. Potrebno je seveda omejevanje, ampak potrebno je upoštevati tudi raznolikost. In zato mislim, da nas čaka kar precej dela in želim si uspešno eh, sejo poročevalcev v senci danes večer. Najlepša hvala. Merci beaucoup, madame euh, le rapporteur. Madame. Najlepša hvala, gospa poročevalka, gospa Gardini. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Najprej pa velpoh. Um, uh, like well. Najlepša hvala, gospod. Uh, predsedujoči, seveda bi se tudi jaz rad zahvalil poročevalki za kompromisne predloge sprememb, ki lahko predstavljajo eh, dobro osnovo za eh, pogovore danes. Popovdne videli bomo, eh, kako eh, omejiti to eh, visoko število predlogov sprememb. 803 predloge sprememb imamo, kolikor vem, in to je zares zelo nenavadno, glede na to, da gre za mnenje. Eh, na določenih področjih bomo lahko hitro našli eh, skupne rešitve. Samo ena tema je izključno v pristojnosti odbora NV in ena tretjina predlogu sprememb se naša na to temo in sicer gre za omejitev kadmija v fosfatnih gnojilih. Večina predlogov sprememb želi ukrepiti predlog Evropske komisije, določeni predlogi sprememb želi razvodeniti predlog eh, Evropske komisije. Evropska komisija predlaga, da bi postopoma znižali vsebnost kadmija od 60 eh, eh, mg na 40 mg v treh letih in na 20 mg v desetih letih, ne v dvanajstih letih. Eh, nekateri poročevalci eh, v eh, senci imamo tudi težave z metodologijo GD Safe, ki ima očitno težave z oceno osebnosti Kadmija. Nekaterim je ljubša industrija proizvodnje gnojil kot pa zaščita naših državljanov. Kadmi je izjemno toksična snov in le na en način in lahko omejimo izpostavljenost evropskega prebivalstva kadmiju. Že pred eh, šestimi leti naj bi bilo pripravljeno mnenje v zvezi eh, z eh, škodljivostjo kadmija in mnenje glede tega je enotno. 60 mg kadmija eh, v fosfatnih eh, gnojilih ali pa še več bo vodilo v akumulacijo kadmija v eh, evropskih tleh. In če bomo znižali vsebnost kadmija, bo prišlo do postopnega znižanja akumulacije te snovi v evropskih tleh. E, torej, znižanje na 40 mg ne bo pomagalo, šele ko bomo znižali vsebnost na 20 mg, bomo lahko zmanjšali eh, akumulacijo kadmija eh, in eh, to se bo zgodilo šele v precej dolgem obdobju. Eh, poleg tega pogosto slišimo tudi očitek, da ne želimo upoštevati eh, stališča eh, kmetov. Eh, um, mislim, da kmetje ne morejo prevzeti odgovornosti uh, za uh, proizvodnjo. Eh, ne moremo odstraniti kadmija iz kmetijskih proizvodov, potem, ko je ta vsebnost enkrat že vzpostavljena. Torej je potrebno kmete zaščititi pred umazanimi gnojili, razen če jih želijo uporabljati torej če želijo uporabljati eh, gnojila z višjo vsebnostjo kadmija, ki se prodajajo eh, na lokalnem trgu v skladu z nacionalno zakonodajo. Evropska oznaka CE pa mora biti oznaka kakovosti, ki mora biti v skladu z politiko in z zadnjimi znanstvenimi dognanji. Eh, zaščititi eh, je potrebno našo, naše državljane, torej naša skupina ne predlaga znižanje osebnosti kadmija, ki eh, ga predlaga poročevalka. Mislim, da bi lahko ukinili kadmi precej hitreje, kot to predlaga poročevalka. 20 mg na kilogram, je cilj, ki bi ga lahko dosegli v osmih letih. Prepričani smo tudi, da bi eh, morali zagotoviti informacije eh, za kmete in pa potrošnike, eh, tako eh, da. Eh, bi imeli eh, jasno eh, označena gnojila, eh, ki bi potrošnikom pomagala pri odločitvi o nakupu gnojila. Upam, da bomo v naslednjih dneh lahko našli skupno stališče in da bomo lahko podali uravnotežen predlog. Upam, da ne bomo dva dni glasovali o vseh predlogih spremembe. Merci beaucoup. Je... Hvala lepa. Sedaj pa gospa Goring. Thank you very much. Najlepša hvala. Jaz nisem poročevalka v senci, gospod Nikolson je poročevalec v senci, ampak jaz bom podala njegovo mnenje v njegovem imenu. Eh, podpiramo ukrepe za zaščito človeškega zdravja, ampak pri tem je potrebno upoštevati tudi znanstvene dokaze in uh, uporabiti moramo uh, sistem, ki temelji na uh, spreji, na uh, oceni tveganja. Uh, Eh, komisija je predlagala 60 eh, mg na kilogram, ampak jasno je, da njen predlog eh, temelji na študijah, ki so sedaj že zastarele. 80 mg na kilogram je vrednost, ki bi naj bi bila maksimalna vrednost, torej poprečna vrednost bo nižja in na ta način naj bi se zmanjšala akumulacija kadmija v Evropski uniji. Na ta način mm, naj bi zaščitili zdravje evropskih eh, državljanov, krati pa ne bi ogrozili, ogrozili eh, naših eh, kmetovalcev. To bi še vedno bila najbolj ambiciozna omejitev na svetu. Eh, nižje osebnosti ne eh, podpirajo trenutna znanstvena dognanja. Poslušala sem seveda gospoda Puka in eh, seveda vsi vemo, da je kadmi težka kovina in da želimo, in želimo seveda zmanjšati osebnost kadmija. Ampak potrebno je upoštevati tveganje, izpostavljenost in pa vpliv na zdravje. Mislim, da ste predstavili zelo radikalno mnenje, da naj bi vsebnost kadmija znižali na 20 mg na kg. Nobenih znanstvenih dognanj ni, ki bi eh, kazala na to, da bi to dodatno zaščitilo človeško zdravje. In eh, uporaba eh, besedice razvodeneti, po mojem mnenju, ni pravilna. Mislim, da gre za določitev omejitve ki je po znanstvenem mnenju omejitev, ki omogoča obladovanje tveganja in za to omejitvijo bi bili znotraj sprejemljivih eh, meja. To je sestavina, ki se eh, pojavlja, spontano pojavlja v okolju in je ne moremo povsem eh, izkoreniniti. Ne pravim, da bi se morali zasuti z to sestavino namenoma, ampak mislim, da moramo sprejeti znanstveno omejitev. torej 80 mg na eh, kilogram, to bi bila še zmeraj najbolj ambiciozna omejitev eh, na svetu. Eh, proizvajalci eh, imajo zelo visoke eh, stroške na eh, že eh, izjemno eh, zahtevnem trgu Evropske unije, torej gospod Nikolsen se zahvaljuje gospe Gardini. Eh, in eh, ji želi veliko sreče eh, pri pripravi kompromisov, zagotavlja pa ji tudi svoje sodelovanje. Najlepša hvala. Gospod Federle. Hvala lepa. Mislim, da je ta tema razmeroma zapletena, tehnična uh, in. Uh, Eh, tudi pravno izjemno zapletena in to se kaže tudi v predlogih sprememb. Eh, mislim, eh, da so predlogi sprememb usmerjeni na različna področja, kar se bo izkazalo tudi danes zvečer. Glede na to, kako gledaš na situacijo, lahko prideš do različnih stališč. Ločene države so že v 80-ih letih imele zelo stroge omejitve govorim o 40 eh, mg eh, na finskem, eh, češkem in tako naprej. Torej tukaj gre za zelo ambiciozne omejitve, ki precej presegajo ta predlog. Naš namen je bil seveda, da smo čim manj izpostavljeni eni izmed najbolj kancerogenih snovi. Eh, in uh, tudi, uh, če uh, ne kadimo in se skušamo izogniti v nesnaževanju, uh, na nas še zmeraj vpliva kalmi. Uh, potem se je potrebno ogledati tudi raziskave. Zelo pomembno je, eh, da zakonodajo tudi ustrezno obravnavamo. Naj vam navedem primer. Vlada na švedskem eh, je v prejšnjem mandatu želela določiti še eh, strožje omejitve in sicer 20 mg, ampak zaustavila jo je komisija m, mm, zaradi tega, ker to ni imelo osnove v uredbi eh, o gnojilih. Eh, zato je potrebno zagotoviti tistem državam, ki bi rade šle dlje, eh, tudi to možnost. Ne gre za prepoved više osebnosti kadmija. Ampak, če želite uporabo oznake CE, potem je potrebna tudi določitev ustreznih standardov. 80 mg uh, bi eh, pomenilo, da bi morali določene države, ki imajo strože zakonodajo, zvišati eh, osebnost kadmija. Tiste, ki imajo višjo osebnost kadmija, dobro, eh, ampak ne poskušajte tega usiljevati drugim državam veliko je tudi eh, bioloških gnojil, organskih gnojil, o katerih razpravljamo in eh, skušamo najti ustrezen pravni okvir. To je seveda zelo zanimiva tema za prihodnost krožnega gospodarstva v Evropi. Veliko imamo fosfato, ki pa jih neustrezno uporabljamo. Če eh, bomo to zakonodajo ustrezno zasnovali, bomo eh, lahko ukrepili eh, notranji trg proizvodnja v Evropski uniji, hkrati pa bomo tudi zmanjšali število primerov raka zaradi izpostavljenosti kadmijo. Torej veliko je še tehničnih vprašanj, ki jih bo potrebno rešiti, ampak mislim, da sodelovanje razmeroma dobro poteka. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, dragi kolega. Sedaj pa Gue.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 da pri pogovorjih o uredbi o gnojilih zagotovimo, da zmanjšamo količino škodljivih snovi na evropskih poljih in da s tem izboljšamo izglede za človeško zdravje in živali. Ehm, s tem bomo tudi izboljšali oziroma ohranili biotsko raznovrstnost. Gre tudi za zdravje tal in za ohranitev življenja mikroorganizmov, ki živijo v tleh in ki eh, poskrbijo za to, da spoh v prvi vrsti imamo zdrava gnojila. Eh, s tem moramo povečati, torej treba je povečati delež eh, organskih gnojil na trgu, ampak samo v tolikšni meri, da to ne bo imelo negativnega vpliva na kakovost tal ali pa podtalnice. Ehm, no, želimo si krožnega gospodarstva za varstvo naših kmetov, potrošnikov, prebivalstva, ehm, živali. Zato bi bilo smiselno, da sprejemamo ukrepe, ki bi privedli do manjše uporabe težkih kovin. Nujno je, da Eh, prepovedati kadmi in pa živo srebro v gnojilih. Prej, kot bomo to storili, bolje bo. Eh, no, eh, nekatere države članice so že prepovedale gnojila za visoko vsebnostjo kadmija. Najbolje bi bilo, da bi imeli prepoved na evropski ravni. Drugič pa potrebujemo stroki, strok nadzor, ko gre za uvoz gnojil iz tretjih držav. V letu 2003 je komisija predlagala uredbo v zvezi z vsebnostjo kadmija v mineralnih gnojilih in dolgo časa je trajalo, preden je komisija tukaj ponudila predlog, no ampak bolje pozno kot nikoli. Sedaj pa vse skupaj odvisno od zakonodajalcev in industrije. Ti mora rešiti problem. Industrija, ki si želi okolja in zdravju prijazne, eh, prijaznih eh, eh, strategij, mora razumeti, da lahko tudi na ta način ustvarjajo dobiček in pa napredek. No, če pa dajemo prednost gospodarskim interesom, pa ne smemo uh, se tukaj obotavljati. Zanima me, kako se bo iztekla današnja razprava, ampak nasplošno se mi zdi, da bomo prišli do dobrega rezultata. Hvala. Hvala lepa, dragi kolega. Sedaj pa eh, še drugi, ki so želeli besedo, gospa Riz, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Med prvo izmenjavo mnen, to je bilo februarja, če se prav spomnim, sem povzela svoje pripombe okoli dveh glavnih sporočil. Tukaj seveda moramo podpreti glavne cilje komisije in pa naše poročevalke, torej, eh, da se spodbuja uporabo organskih gnojil in pa da spodbujamo krožno gospodarstvo. Tukaj se vsi strinjamo. To se da pomeni tudi zmanjševanje uporabe onesnaževal v gnojilih. Vprašanje onesnaževal je seveda zelo pomembno in tukaj se um, torej, torej naša tudi na kadmi, ki je najbolj kočljivo vprašanje. Zato mislim, da moramo biti zelo praktični in realistični na vsak način vse države, torej um, imamo določene uh, predpise, ampak ti so različni, sploh glede fosfatov. Tukaj gledam tudi um, kolega Federleja. Um, mislim, da se države nimajo istih predpisov glede tal in pa glede absorpcije fosfatov ter pa kadmija. Zato vidimo tudi različne pripombe kolegov pri tem vprašanju gospod Porčevalka je omenila torej, več kot 800 predlogov sprememb. To je res ogromno delo in eh, na vsak način se veselim sodelovanja. Okoli 50 eh, predlogov sprememb mislim, da se nanaša ravno to vprašanje kadmija in pa drugih stvari. Mislim, da je tukaj možnih veliko različnih kompromisov. Z gospod Grostet, ki ni tukaj, vsi mislim, da veste, zakaj ni, um, torej zaradi francoskih volitev, um, torej skupaj z kolegico sva vložili um, več predlogov sprememb, um, tudi z gospodom Lavijo in upam, da bodo to dobri kompromisni predlogi, um, tudi glede na to, kaj predlaga poročevalka. Na vsak način želimo zmanjšati našo odvisnost od uh, uvoza fosfatov, ki so bogati z kadmijem. Uh, tukaj, še enkrat ponavljam, se strinjamo s tem, da moramo določiti, ambiciozne cilje. Torej, 40 mg to je dosegljiv cilj. No, ampak v, šest, v šestih letih, ne prej kot to. In tukaj ne se naveže na kolega Poca, ki je pregovoril. Glejte, mislim, da vsi moramo razumeti, zakaj gre. Um, ne vem, nekateri pravijo, ja, izpostavljeno slobijem ali pa protizvajalcem, ne vem, kaj ste že rekli, ampak glejte, že pred več meseci sem povedala. Uh, uh, moramo biti praktični, moramo pogledati, kaj je izvedljivo in kaj ne in kaj je stroškovno učinkovito. Tudi to je zelo pomembno. Torej, tudi predstavnik komisije v preteklosti je že govoril o tem in rekel, gledajte, zaenkrat imamo določene tehnike, ampak uh, številne tehnologije še niso na voljo. Uh, torej moramo še nekako počakati. Vem, vsi želimo storiti nekaj čim prej, ampak gledajte, čim prej že, ampak eh, mora biti to izvedljivo, zato si želimo kompromise. Ne gre tukaj za neko lobiranje ali pa ne vem kaj. Ne. Pa še um, dva predloga sprememb bi, bi rada omenila. Sploh od ikadnja 430. Uh, kolega Fjellner je vložil uh, ta predlog. Tukaj se zahteva od komisije, da oceni tudi to, kakšne so nove mejne vrednosti in uh, ali so te izvedljive v praksi in ali to tehnologija omogoča. Potem še predlog spremembe 421. Uh, eh, kolega Lise je to rožil. Tu pa gre za nižji prak, torej 20 mg na kilogram. Tukaj pa gre bolj za označevanje, ne pa toliko za same mejne vrednosti. To mislim, da bi bilo lahko realistično. Uh, gledajte, kot rečeno, oznake so zelo pomembne, tudi za uporabnike. Tukaj sem vložila predlog službe 773, torej želimo, da se določi mene vrednosti za težke kovine eh, in da se potem tudi to označi za znakom CE na ustrezen način. Um, ehm, za enkrat tega ni, torej ne opisujemo težkih kovin um, na teh oznakah in potem se težko poskrbi za za javno zdravje in zdravje ljudi, ker ni teh oznak. Torej, potrebujemo bolj primerne črte za upravljanje s tem v zvezi. Pa še nekaj, gospod Pračevalka je prej že omenila nekaj pomembnih vprašanj. Namreč, kot sem že povedala, pri novi zakonodaji bi lahko storili več kot pa prej, torej ne, lahko bi tudi vključili pod, izva, pod proizvode, um, torej reziduje, ostanke, to mislim, da je še možnost kompromisa. Um, potem, naprimer, eh, imamo tudi direktivo 88, tukaj bi lahko še podaljšali uh, seznam odobrenih um, odpadkov in to mislim, da je še tudi možen kompromis, torej doključimo še te odpadke na seznam. Hvala. Sedaj pa gospa Ajuso, prosim, želi ste besedo. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, ogledujemo si oska grla pri tej zakonodaji, zlasti, ko gre za problem kadmija. Meje, ki jih določa predlog komisije, niso skladne eh, z ugotovitvami znanstvenega odbora eh, e, eh, glede ekotoksičnosti za okolje. Ta odbor je ugotovil, da bi morale meje temeljiti na osnovi analize tvegan. Leta 2015 je ta odbor potrdil, da ne, da ne prihaja do akumulacij kadmija v tleh, če je vsebnost manj kot 80 uh, eh, gramov uh, na. Uh, kilogram. Ampak eh, komisija je upoštevala samo primer treh držav, Eh, kjer eh, kmetijstvo ni tako intenzivno in eh, kjer gnojila ne vsebujejo toliko kadmija. Zato obstaja problem predvsem v drugih državah. Ta zakonodaja ne upošteva razlik med tlemi v različnih državah. V primeru moje države, Španije, je mm, čas za držanje teh snovi v eh, tleh precej daljši, kot pa tam, kjer so tla bolj vlažna. Eh, no, eh, prav tako želi komisija pos, pospešiti dekadminizacijo fosfatnih surovin v tleh v nekaterih državah. V EPP-u si želimo določitev Eh, zgornje meje 70 megagramov na kilogram. Vse dokler ne bomo imeli znanstvenih eh, dokaz, dokazov za to, da je potrebna strožja omejitev. V tem primeru eh, želimo tudi povdariti pomen fosfatnih kamnin kot tisti kamnin, ki so bistvenega pomena za pridobivanje gnojil. No, eh, po petih letih začetka veljave te zakonodaje bi morali poskrbeti za novo evalvacijo in oceniti nivo onesnaženosti v tleh. Eh, tudi to bi morali upoštevati poročevalci, kajti ta problem je zelo resen. In eh, kako sem že povedala, so bili upoštevane vrednosti iz držav, ki imajo zakonodajo v skladu z tem, kar pač oni potrošijo in potrebujejo. Hvala, draga kolegica. Zdaj pa um, eh, gospod Trista, v imenu komisije. Hvala lepa. Gospod in gospodje, to je zelo pomemben dosje. To je eden izmed prvih dokumentov, ki se nanašajo na akcijski načrt za krošno gospodarstvo. Se strinjam z izjavami, um, da je to zelo kompleksen dosje, tako pravno kot tehnično. To je nekje na križišču med različnimi zakonodajnimi akti, torej glede kemikali in pa odpadkov naprimer. Tako kot v parlamentu imamo tudi v komisiji veliko generalnih direktoratov, oddelkov, kjer se moramo posvetovati in potem lahko oblikujemo skupno stališče na koncu. Torej, zaenkrat lahko podam samo preliminarno analizo z naše strani. Vemo, da je bilo v ta dosje vloženega veliko, veliko dela in naj komentiram nekaj novih predlogov sprememb. Torej, nekateri novi predlogi uvajajo novo terminologijo. Naprimer, mineralna gnojila, ne pa um, anorganska gnojila, torej tukaj se potem razlikuje med primarnimi in pa sekundarnimi hranili in podobno. Nasplošno. splošno lahko rečem, da bo komisija pregledala vse te predloge sprememb in morda novo terminologijo za trg. Na vsak način ne želimo zmede. Prav tako se strinjamo s pročevalko in pa z njenim mnenjem, te pa drugim pripombami, da bomo tukaj spodbujali naložbe v okrožno gospodarstvo. Glavni cilj komisije pri dosjeju je to, da um, torej, spodbujamo ponovno absorpcijo eh, teh hranil, torej da jih ponovno pridobimo nazaj. Na vsak način želimo tudi spodbujati krožno gospodarstvo in ponovno povišati število hranil. Poleg tega pa na vsak način moramo tudi ohraniti zdravje ljudi in pa poskrbeti za okolje. Naj omenim šest glavnih tem, ki nas najbolj skrbijo. Kot prvo, Eh, rastlinski biostimulanti. Pri opredelitvi tega menimo, da moramo tudi misliti na fitosanitarne proizvode, kajti nekateri proizvodi spadajo na to uredbo eh, fitosanitarnih proizvodov eh, in tukaj se nekateri označijo kot gnojila s oznako CE. Torej, Nekateri menijo, da eh, bi lahko vključili tudi proizvode, ki eh, so tolerantni na biostres. Mi smo iz našega predloga to izključili. Ne zato, ker bi to dali eh, ven z trga, kot smo slišali v nekaterih argumentih. Mi menimo, da je treba to še vedno regulirati pri uredbi o fitosanitarnih proizvodih, tako kot prej. Potem kot drugo, nekateri predlogi se nanašajo na živalske stranske proizvode, In nekateri predloge očitno kažejo to, da bi lahko živalske stranske proizvode vključili v uh, ta gnojila z oznako CE, tudi če ni končne točke um, v okviru uredbe za živalske stranske proizvode. Kaj to pomeni? Vsi živalski stranski proizvodi so lahko potem vključeni v te gnojile proizvode z oznako CE brez um, prejšnjega preverjanja. Ne vem, če je to namen, ampak um, na vsak način mislimo, da tukaj obstaja veliko tveganje za okolje in za zdravje. Mislim, da bi bilo to težko nadzorovati v praksi. Potem kot tretje, smo poročili nekatere druge predloge sprememb, ki se našajo na um, registracijo pri Riču. Sploh se to nanaša na črtane določbe glede um, kemične varnosti in pa poročila o tej varnosti na področju kemikalij. Mislim, da so ti predpisi zelo pomembni za um, vse kemijske sestavine, ki so vključene v gnojile proizvode, tudi če je tonaža majhna, kajti to je edina možna ocena tvegan, um, ki je primerna za kemikalije. Zato res potrebujemo registracijo v riču. To zahtevo potrebujemo tudi za tiste proizvode, kjer je tonaža majhna. Če bi to črtali, to lahko pomeni velika tveganja in težko bilo vse to oceniti in natrvati. Potem četrta pripomba z naše strani. Opredelitev mineralnih gnojil. Nekateri želijo zožiti kategorijo proizvodov, ki so vključeni potem kot eh, mineralna gnojila. In tukaj predvsem mislim na enoc en odstotek mene vrednosti za orga, or, um, organska, um, organske oglike in pa za fosfate. Če bi to torej storili, potem bi črtali številne inovativne proizvode, ki jih sicer želimo spodbujati. Tukaj predvsem mislim na torej, proizvode kit milijona papelu in pa um, oglju. To se lahko zgodi tudi za druge proizvode. Mislim, da to ne bi bilo smiselno, ker ti kmete bomo na vsak način obvestili o učinkovitosti uporabe proizvodov in pa o tem, ali so fosfati um, lahko topljivi ali ne. To se lahko znači torej, na oznakah. Sedaj gledamo, kot rečeno, uh, ogle in pa um, proizvode na podlagi pepela. Tukaj predvsem gledamo kriterije glede učinkovitosti in to bo potem tudi odraženo v pravilih glede ponovnega pridobivanja hranil. To bomo kot komisija predlagali, ampak veliko tega mislim, da se lahko reši preko oznak, oznak za kmete. Potem kot peti komentar, nekateri želijo spremeniti uh, direktivo za nitrate. Ta direktiva uvaja predpise za uporabo gnojil, tako da bi Eh, preprečili onesnaževanje vode in to ne vključuje menjih vrednosti za eh, predelavo gnojil v nekaterih območjih. Lahko se dobi odstopanje od tega pragu, če za to obstajajo jasni razlogi in argumenti. Komisija je predlagala torej to uredbo brez spremembe direktive za gnojila in definicije so neodvisne torej od direktive za nitrate. To sta dva različna zakonodajna akta, um, eden je uredba, eden direktiva in tudi namena sta zelo različna in tudi področje uporabe je različno. Zato torej bi se dokumenta lahko dopolnjevala in zato komisija ne more predlagati teh predlogov spomenem glede uh, direktive za nitrate. Potem še nekaj besed glede kadmija. Imamo resne dvome glede številnih predlogov spremenb s tem v zvezi. Gotovo veste, da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 in klauzula o pregledu bi dosegla samo to, da se nič ni spremenilo. Na vsak način potrebujemo bolj ambiciozne mejne vrednosti. Sedaj jih moramo tako določiti. Potem naprej nekateri želijo, da bi določili mejne vrednosti glede na to, ali je fosfat um, vključen na seznam kritičnih snovi. To bi ogrozilo mejne vrednosti in tudi pravno gledano to ponašanje ni pametna rešitev. Pa še nekaj besed o znanstvenih argumentih. Nekateri so dejali um, tukaj ali pa v predlogu sprememb, da 80 mg na kilogram je varna raven. To ni res. Kot prvo, 80 mg na kilogram, um, to je bila številka, ki se je omenjala v razpravi, leta 2013 naj bi bila to raven brez kopičena, brez akumulacije. Ampak dva razloga obstajata, zakaj uh, eh, neakumulacija ni varna raven. Torej, kot prvo, slišali smo različne sklepe glede teh vrednosti brez akumulacije. Leta 2000 eh, in v prvih letih po 2000 naj bi bilo to 20 eh, mg na kilogram, potem leta 2013 naj bi bila ta vrednost 80 mg na kilogram, potem poznaje na začetku tega leta pa smo slišali okoli 70 mg na kilogram. Torej, uh, znanost ni um, gotova glede tega. In tukaj govorim torej o neakumulirani ravni, torej to je raven, uh, kjer je trenutna onesnaženost konstanta. In potem drugi razlog, zakaj, zakaj to ni varna raven, neakumulacija oziroma status quo glede onesnaženosti ne pomeni, da izpostavljenost kadmiju je še vedno na varni ravni. In to je jasno, ko prebereš študije EFSE glede izpostavljenosti, kadmi iz hrane bi morali znižati, kajti trenutne ravni uh, že predstavljajo tveganje za zdrav ljudi. Potem še nekaj besed glede tega, da bi uh, omogočil državam, da določijo strože ravni. Radi bi podarili, da bi to razdrobilo trg in daljše, ko bo prehodno obdobje, bolj bo to razdrobilo trg. In to bi pomenilo, da ne bi dosegli enega izmed ključnih ciljev, torej uh, odprtosti trga. Tega cilja ne bi dosegli. Torej, to je vse z naše strani. Kot rečeno, to so samo preliminarne pripombe. Ampak tukaj je veliko različnih zornih kotov pri predlogih sprememb in vem, da boste delali na vsem eh, tem in boste to poročili v naslednjih mesecih skupaj s kolegi iz komisije smo pripravljeni vse skozi pomagati pri tem delu eh, na vsak način, tako da bomo dosegli dobre kompromise. Hvala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hvala lepa za te pripombe. Sedaj pa ponovno poročevalka, prosim, da zaključite s to razpravo. Ja, najlepša hvala gospod predsedujoči, čisto na kratko, mislim, da je to razprava, ki eh, kaže, da obstaja velika eh, razdrobljenost eh, na tem področju, kot sem povedala že na samem začetku, veliko je različnih eh, mnen in to je dobro. Vrnila se bom eh, k, svojemu, eh, k svoji prvotni izjavi. Upam, eh, da bomo res lahko pozitivno uporabili izkušnje, ki smo jih že zbrali v različnih državah članicah in ki so pogosto posledica različnih situacij. Gre recimo za različne pogoje, kar zahteva tla in tako naprej. E, majhna država, kot je e, Švedska, ima e, izjemno e, nizko vsebnost kadmija in tudi omejeno kmetijsko proizvodnjo in ima zato tudi drugačno stališče kot pa države, ki imajo povsem drugačno proizvodnjo in ki imajo tudi povsem drugačno tla. Eh, italijanske uh, izkušnje uh, mislim, da so zelo dobre, kajti uh, Italija je država, ki ima zelo pomembno uh, kmetijsko dejavnost, uh, ima pa tudi uh, izjemno uh, nizko uh, Vrednost kadmija. Trenutno nimamo uh, omejitev uh, za kadmi, torej sem uh, prepričana, uh, Eh, da eh, bomo situacijo z kakršnokoli omejitvejo izboljšali. Jaz sem izhajala iz eh, omejitve, ki jo je predlagala Evropska komisija in to je že najstrožja omejitev, ki obstaja na vsem svetu. Eh, in eh, seveda so tukaj tudi eh, druge države kot Japonska ali pa Kanada in to sta države, ki seveda skrbita za okolje. Ampak Italija, kot sem rekla, mislim, da lahko na tem področju veliko ponuti. Mislim, da je to tudi država, ki je zmeraj posvečala veliko pozornosti eh, tej eh, temi. In eh, torej, če bomo lahko uporabili že obstoječe izključne izkušnje, potem bomo seveda dosegli veliko boljše rezultate. Če pa bomo šli predaleč, Če bomo pojutrišnjem uvedli omejitev 20 mg na kilogram, no dobro, to je primer, ki ni ravno najbolj realističen, ampak eh, če se bo to uh, zgodilo, potem uh, bo vse skupaj zelo drago uh, in uh, ta projekt bo postal eliten projekt uh, za nekaj oseb. Mislim, da uh, moramo storiti. Uh, čim več, vendar pa moramo pri tem ostati realistični. To bo eh, koristilo vsem eh, državljanom. V nasprotnem primeru bomo imeli eh, nekaj, kar bo koristilo le nekaterim, ki si lahko privoščijo takšne stroške. To so tisti, ki jedo biološka živila vsak dan ampak večina evropskih državljanov si kaj takšnega ne more privoščiti. Torej, Evropa ne sme postati tako elitna družba, eh, ki bo eh, zagotavljala odličnost eh, za majhno skupino oseb in pa podpovprečne standarde za večino. Potrebno je eh, torej, upoštevati vse to, kar smo že eh, dosegli. Seveda se pogovarjam eh, tudi z Švedi, z Danci in tako naprej. Vsi smo že veliko dosegli in mislim, da lahko vse skupaj vodi v odlične rezultate za, na stotine milijonov evropejcev, ki od nas tudi, to tudi pričakujejo. Ne eh, želim pa še enkrat ponavljam, eh, da bi dosegli rezultate zgolj za nekaj privilegiranih oseb. Hvala lepa, draga kolegica. Hvala vsem za to razpravo. Sedaj pa še časovnica. Glasovali bomo torej v odboru Envi 30. maja, potem v Imku 13. julija in na plenarnem zasedanju bomo glasovali